The main topic today afternoon is the voting. Glasovali bomo. Ja, ja, čisto za res. Dopoldan smo imeli razprave, zdaj bomo pa glasovali. Se upravičujem, dopoldan nismo imeli časa za to, zato ker smo imeli goste. Začeli bomo. z glasovanjem, imate vsi svoje glasovalne kartice. Najprej skupne določbe o evropskih skladih v zvezi z ukrepi za Grčijo. Kako sem že povedala na izrednem zasedanju 3. septembra, je komisija sprejela zakonodajni predlog, da bi spremenili skupne določbe in uredbo na tem področju, zato da bi zagotovili izredne ukrepe za Grčijo. Komisarka je na izredni seji predstavila predlog, mi pa smo potem načeloma sprejeli odločitev, načeloma so vse skupine podprle predlog in spremembe v skladu z poenostavljenim postopkom in v skladu z 51. členom. 3. septembra smo lahko sprejeli samo načelno odločitev, zato ker predsednik ni mogel uradno posredovati zadeve v regiji do 7. septembra. Zdaj smo to dobili in trije odbori bi naj dali mnenja, proračun za poslovanje in odbor za ribištvo, vsi so sprejeli tudi poenostavljen postopek. Včeraj sem dobila pismo predsednika Koreperja, v katerem je bilo potrjeno, da se je tudi svet odločil podpreti predlog komisije brez predlogov sprememb. Prosim, da tudi tukaj formalno podpremo sklep za to, da bomo uporabili 51. člen, da lahko v imenu odbora na prvem plenarnem zasedanju v oktobru podpremo predlog komisije brez sprenem. Gospod Van Nistelrooy, jaz sem za. Hvala lepa. Formalno smo torej sprejeli to odločitev. Formalno vas sprašujem še, če ima kdo kak ugovor. vi se vzdržite. Dobro. Hvala lepa. Zdaj pa naslednja točka. Poročilo Blanko Lopez. Evropski strukturni in investicijski skladi ter dobro gospodarsko upravljanje smernice za izvajanje člena 23 uredbe o skupnih določbah. Glasovalne sezname imate. Začeli bomo s kompromisom. Kompromis 20, odstavek 21. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Predlog budžet 1. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 4. Prvi odstavek. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno sprejeto. Kompromis 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 38. Prvi del. Sprejeli smo kompromis 5. Predlog spremembe 38, torej prvi del. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj pa kompromis 6, kdo je za proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 7. Kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. predlog spremembe 53 z ustnim predlogom spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu spremembe? Ne, v redu. Torej, predlog spremembe 53 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. 54. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. 55 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, 56 kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 57 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 59. Predsednica se popravlja ne kompromis, ampak predlog spremembe 59, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 60, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 67, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 10, glasovanje po delih, prvi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto predlog spremembe oziroma predlog štiri odbora za proračun, predlog štiri torej, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 12, kdo je za, proti vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa predlog spremembe 81, do je zda, proti vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 82. Kdo je za? Proti vzdržani vzdržane. Zavrnjeno, ampak bomo preverili. Please, electronic vote to, to check. Glasujem elektronsko o predlogu spremembe 82. Glasujete. It, does it work? Yes, the vote is open. The, the vote is open. Glasujemo. konec glasovanja. Zavrnjeno. Z jasno večino je bilo to zavrnjeno. Kompromis 13. Dve za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 16, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 22, go to compromise 22. Compromise 22. Okay. Who is in? Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 17. Kdo je za? Proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis 19. Kdo je za? Proti vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 106. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 113. Kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog 7 odbor za zaposlovanje. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 116. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 117. V dveh delih. Kdo je za? Prvi del. Proti? vzdržani, sprejeto, drugi del, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, predlog spremembe 123, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjena. Predlog 9. Odbor za proračun. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Prav. Bomo preverili elektronsko. Glasujemo. 123. Ne. Se popravlja predsednica. Predlog 9. Odbora za proračun. Glasujemo. Thank you. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 21 proti, 17 za. Iz vrst socialistov je nekdo preveč. Hvala zavrnjeno torej. Predlog spremembe 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 2. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 3. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Kompromis 1 kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 11. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 12. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 13. Kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, bomo preverili predlog spremembe 13. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zdaj pa je nekdo iz vrst socialistov preveč oziroma ALS. Bomo ponovili glasovanje. Glasujemo. Predlog spremembe 13. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. kompromis 2, do za, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis 3, do za, proti, vzdržani. Sprejeto. 23. Predlog spremembe 23 do za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. 24. Kdo je za? proti vzdržani. Zavrnjeno. Predlog sprejme 26 za proti vzdržani. Zavrnjeno. Zdaj pa glasujemo o poročilu z izglasovanimi spremembami elektronsko. Izvolite. Okay. Is it open or not? The vote is open now. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Številke lahko vidite na zaslonu. Čestitke, gospod Lopez. the next report is naslednje poročilo je poročilo RUAS kohezijska politika in pregled strategije Evropa 2020 Začeli bomo s kompromisom, kompromis 7. Kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 53, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani vzdržane, sprejeto. Kompromis 10, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Kompromis 12, kdo je za, proti, vzdržane, sprejeto. Kompromis 13, Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 14. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog spremembe 90 s ustnim predlogom spremembe. Ima kdo kaj proti ustnemu predlogu spremembe? Ne. Predlog spremembe 90 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Ne proti vzdržanju. Sprejeto. Enaindevetdeset, kdo je za, proti vzdržanju. Zavrnjeno. Predlog spremembe dvaindevetdeset oziroma triindevetdeset, kdo je za, proti vzdržanju. Zavrnjeno. 95 do je za, proti, vzdržani, sprejeto. 96, kdo je za, proti, vzdržani. To bomo preverili elektronsko. We, I cancel this vote, I'm sorry. Tega glasovanja ne bo. Predsednica se opravičuje. Kompromis 15. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Kompromis 17. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto sprejeto. Predlog spremembe 108, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 111, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 18, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 19, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 20, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 21, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto, kompromis 22, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. Kompromis 23, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 24, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 158 je jezikovne narave, zato o tem ne bomo glasovali. 25, kompromis, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis 26, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis 27, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, predlog spremembe 171, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno. 172, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 28, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto, kompromis 29, kdo je za, proti, vzdržani sprejeto. Kompromis 30, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 188 je bil umaknjen, predlog spremembe 190, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto.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 proti, vzdržani, zavrnjena, kompromis. Ena, kdo je za, proti, vzdržani, sprijeto, predlog spremembe 8 je jezikovni, torej 12, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjena kompromis 2, uvodna izjava B, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 17 je jezikovni, kompromis 3, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 5, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto proti vzdržani. Sprijeto, kompromis 6, kdo je za, proti vzdržani. Sprijeto. Zdaj pa še končno glasovanje z izglasovanimi spremembami. Glasujemo elektronsko. Glasujemo. Is this open? Yes. Okay. The, the vote is closed glasovanja. Še vedno glasujete. Okay, the vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Congratulations, Mr. Ruth. Čestitke, gospod Ruas. Zdravejte. The next, the next vote on the... Glasujemo o evropskem semestru za usklajevanje ekonomskih politik, izvajanje prednostnih nalog za leto 2015. Poročevalka je Iskra Mihajlova. Zahvaljujem se, znam je pa zelo kratek. Začeli bomo z predlogom spremembe številka 1, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, predlog spremembe 2, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 1, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 7, kdo je za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis 2, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 13, kdo je za, proti, vzdržani proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 3, nazaj za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 4, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 20, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 21. zavrnjeno. Enaindvajset, kdo je za? Proti, vzdržani, zavrnjeno. Dvaindvajset, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Triindvajset je brezpredmeten. Zdaj pa kompromis 5. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 6. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprejeto. Zdaj pa glasujemo o poročilu v celoti, glasujemo elektronsko, glasujemo. Glasujte, prosim. Did you vote? ste glasovali? Glasovanje je zaključeno. And the opinion is Mnenje je sprejeto. Hvala lepa. Okay. Dobro. Now we can Sedaj pa nadaljujemo. splošnim proračunom Evropske unije za proračunsko leto 2016 vsi oddelki. To je mnenje, ki ga je pripravila gospa Spirake. Začeli bomo s kompromisom 1. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejeto. Predlog 6. Kdo je za? Proti? vzdržani? Zavrnjeno. Sedem. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Kompromis dve. Kdo je za? Proti. Se kdo vzdrži? Sprijet. Predlog deset. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijeto. Predlog enajst. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Sprijeto bomo preverili. Preverili bomo elektronsko pri predlogu 11. Glasujmo, prosim. Did you vote? Ste glasovali? Glasovanje je zaključeno. And it is... To je sprijeto, če sem prav razumela. V redu. Predlog 12. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Kompromis 3. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Predlog 16. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavarnjeno. Predlog 17. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavarnjeno. Predlog 18. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog 19. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto? 22. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 22. Kdo je za? Proti? Zdržani? zraženi? To moramo preveriti pri predlogu 22. Preverili bomo elektronsko, prosim. Glasujte. Glasovanje je zaključeno. Dobro, prijet. Predlog 22 je sprijet. 23. Kdo je za? Proti. Zdržani. Zavrnjeno. Predlog 24 je za, proti, zdržani. To moramo preveriti. Preverili bomo pri predlogu 24. Glasujte elektronsko, prosim. Glasujte. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto. Sedaj pa bomo glasovali elektronsko o celotnem mnenju. Glasujmo. Glasujte sedaj. Glasovanje je zaključeno. Mnenje je sprejeto. Čestitke, gospa Spiraki. And now Sedaj pa gremo na glasovanje o strategiji Evropske unije za Jadransko-Jonsko regijo. Poročevalec je gospod Jakovčič. To je poročilo na pobudo. Ali bi kdo kaj pokomentiral pred glasovanjem? Gospod Jakovčič, želite besedo? Rad bi se zahvalil vsem, ki so mi pomagali pri tem poročilu. Zakaj je to pomembno za me, bom povedal. Pred desetimi leti smo oblikovali Jadransko unijo in bil sem izvoljen kot predsednik, deset let pozneje pa imamo tudi prvo mnenje o tem in upam, da bomo dobro glasovali o tem mnenju. Hvala. Hvala lepa. Sedaj gremo lahko na glasovanje. Začeli bomo s kompromisom 4. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Predlog 27. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Kompromis 5. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto sprejeto. Kompromis 6, to je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Kompromis 8, kdo je za? Proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 37. Tu imamo ustni predlog spremembe. Je kdo proti ustnemu predlogu? Ne. Dobro, potem bomo glasovali o predlogu 37 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Vzdraženi? Sprijeto. Kompromis 7. Kdo je za? Proti? Vzdraženi? Sprijeto. Kompromis 9. Kdo je za? Proti? Vzdraženi? Sprijeto. Sedaj pa gremo na AFET 6.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 Glasujte sedaj. Glasovanje je zaključeno. Predlog je zavrnjen. Gremo na kompromis 10, to je za, proti, zdržani, sprijeto. Kompromis 11, to je za, proti, zdržani, sprijeto. Predlog 55, tu imamo ustni predlog spremembe. Je kdo proti temu ustnemu predlogu? Ne. Potem pa bomo glasovali o predlogu 55 z ustnim predlogom spremembe. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. Sprejeto. Zdaj pa gremo na predlog 56, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 57, kdo je za, Je brezpredmeren. Ja, brezpredmeten je, prostite. Kompromis 12. Kdo je za, proti? Vzdražani. Sprejeto. Gremo na... Predlog 58. Dobro, predlog 58. Kdo je za, proti? Vzdražani. Sprejeto. Kompromis 13. Kdo je za, proti?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 AF10, kdo je za, proti, vzdržani, bomo preverili. Preverili bomo pri AF10 elektronsko. Glasujmo, prosim. Glasujte sedaj. Ste glasovali, glasovanje je zaključeno. To je zavrnjeno če sem prav razumela. Ja. Gremo na predlog 77. Kdo je za, proti, zdržani? To moramo ponovno preveriti. Preverili bomo pri predlogu 77. Elektronsko glasujmo. Glasovanje je zaključeno predlog je sprejet. Sedaj gremo na predlog 79. Kdo je za, proti, vzdržani? To moramo preveriti. Preverili bomo pri predlogu 79. Glasujemo elektronsko, prosim. Prosim, glasujte. Glasovanje je zaključeno. To je sprejeto. Gremo na kompromis 15. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Kompromis 38. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Predlog 87. Kdo je za? Proti? Zdržani? To moramo preveriti. Predlog 87. Elektronsko bomo preverili. Glasujmo. Predlog 87. Glasujte sedaj. Glasovanje je zaključeno in je sprejeto. Predlog 87 je sprejet. Kompromis 16, to je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 98. 98, to je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 99 za proti vzražanje. Mislim, da je to sprejeto. Predlog 102. To je za proti vzražanje. Sprejeto. 106. Za proti vzražanje sprejeta. Predlog 108, kdo je za? Kompromis imamo, kaj ne? A ni to kompromis 17? Kompromis 17, ja, prostite, kdo je za? Proti, zdržani, sprejeta. Sedaj pa predlog 108, da je za, proti, zdržani, sprijeta. Predlog 110, da je za, proti, zdržani, zavrnjena. 111, da je za, proti, zdržani, zavrnjena. 112, da je za, proti, zdržani, Zavrnjeno. 113. Zdaj za. Proti. Zdržani. Sprejeto. MV2. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijeta. Mislim, da. Želite preveriti? Bomo preverili. Bomo preverili pri NV2. Glasujemo elektronsko, prosim. Ste glasovali? Glasovanje je zaključeno. To je sprijeto. Zdaj gremo na stran 22, da je za, proti. Peh 22, prosim. Peh 22, da je za, proti vzražanje, sprito. Hvala. Zdaj pa kompromis 39, da je za, proti, vzražanje, sprijeto. Predlog 117, da je za, proti, vzražanje, sprijeto. Predlog 118, da je za, proti, vzražanje, sprijeto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 Predlog 124. Da je za, proti, zdražani, sprijeto. Kompromis 18. Da je za, proti, zdražani, sprijeto. Sedaj pa envi 12. Kdo je za, proti, zdražani, mislim, da je sprijeto. Peš 14, zdaj za, proti, vzdržani. To moramo preveriti. Pri Peš 14 bomo preverili elektronsko, prosim. Glasujte. Glasovanje je zaključeno. To je sprijeto. Predlog 133 do izajem nasproti, zdržani, sprejeto. Peš E, ne. Peš 6, kdo je za, proti, zdržani, zavrnjeno. In sedaj peš 9, kdo je za, proti, zdržani, sprejeto. Peš 15, kdo je za, proti, zdržani. Zdržani. Mislim, da je zavrnjeno. Kompromis 19. Kdo je za? Proti. Zdržani. Spred. Predlog 137. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijeta. Kompromis 20. Za. Proti. Vzdržani sprejeta. Zdaj pa gremo na peš 12, zdaj za, proti, zražani, to moramo preveriti. Peš 12, preverili bomo elektronsko, prosim, glasujte. Glasovanje je zaključeno in to je sprejeto. Sedaj pa gremo na predlog 142, kdo je za, proti, zdržani. Mislim, da je predlog zavrnjen. Želite preveriti? V redu, želite preveriti. Dobro, bomo preverili pri predlogu 142. Preverjamo elektronsko, glasujte. Glasovanje je zaključeno. in predlog je sprejet. Predlog 143, da je za, proti, zdržani. Nisem posem prepričana, nisem videla, Laura. Še enkrat. Predlog 143, preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je sprijeto. Piš 21, da je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 144, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 145, kdo je za, proti. Vzražanje. Sprejet. En vi deset. Kdo je za? Proti. Vzražanje. To moramo preveriti. Preverili bomo pri envi deset. Preverjamo elektronsko. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je zavarnjeno. Peš 17. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeta. In vi 19, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjena? Peš 23, kdo je za? A, je brezpredmeten. Ne, ne, ni sprejet. Glasovati moramo o peš 23, kdo je za? proti, vzdržani, to moramo preveriti. Preverjamo elektronsko pri peš 23. Glasujte, prosim. Glasovanje je zaključeno. In to je sprijeto. Kompromis 21 je za, proti, vzdržani, sprijeto. Kompromis 22, kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. MV26, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. MV27, kdo je za? Proti? Vzdržani? To moramo preveriti. Preverjamo pri MV27. Glasujemo elektronsko, prosim. Glasovanje je zaključeno in to je sprijeto. Kompromis 23. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. Kompromis 24. Gre za lačevanje po delih. Imamo tri dele. Glasujemo o prvem delu kompromisa 24. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto.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 proti, vzdržani, zavrnjeno. Sedaj pa gremo na kompromis 25. Glasovanje po delih, glasujemo o dveh delih, prvi del kompromisa je 25, da je za, proti, vzdržani, sprejeta. Drugi del kompromisa je 25, da je za, proti, sprejeti, zavrnjeno. Sedaj gremo na kompromis 40. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeta. Kompromis 26. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeta. Predlog 183. Kdo je za? Proti? Zdržani? To moramo preveriti. Preverjamo predlog 183. 103.80. Glasujemo elektronsko, prosim. Glasovanje je zaključeno. To je sprijeto. Kompromis 27 v dveh delih. Glasujemo v prvem delu, kdo je za, proti, zraženi, sprijeto. Drugi del, kdo je za, proti, zraženi, sprijeto. Predlog 192. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Kompromis 28. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Predlog 200. Predlog 200. Tam nekje, ja. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno? Zdržani? predlog 201. Kdo je za? Proti? Zdražani? Sprijeto? Kompromis 29. Kdo je za? Proti? Zdražani? Sprijeto? Predlog 203. Kdo je za? Proti? Zdražani? Sprijeto? Peš 7. Kdo je za? Proti? proti. Zdraženi. Zavrnjeno. Predlog 205, do je za, proti, vzdraženi, sprijeto. Kompromis 30, do je za, proti, vzdraženi, sprijeto. MV8, kdo je za, proti, vzdraženi, sprijeto zavrnjena. Ja, predlog 210, da je za, proti, zdraženi, sprejeta. Kompromis 31, da je za, proti, zdraženi, sprejet. Peš 8, da je za, proti, zdraženi, sprejeta sprejeto in vi štiri, da je za, proti, zdržani, zavrnjeno, predlog 216, da je za, proti, zdržani, sprejeto in vi 14, da je za, proti, vzdržani, zavrnjeno, NV16, da je za, proti. Vzdraženi, zavrnjeno. Peš 19, zdaj za. Proti. Vzdraženi. To moramo preveriti. Preverjamo pri pešu 19. Glasujemo elektronsko, prosim. Glasujte. Glasovanje je zaključeno. In to je zavrnjeno.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 Glasovanje je zaključeno. Ja, to je sprejeto. Hvala. Peš 13 je sprejet. Predlog 219, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 220, da je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 221.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 215 je za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog 226 je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 34 je za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog 232 je za, proti, vzdržani, sprijeto. Ali je to prav? 232 za, proti, zdržani, sprejeto. Predlog 235. 235, ja. Kdo je za? Proti, zdržani, sprijeto. In sedaj gremo na MV 21. Kdo je za? proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 35, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 240, tu imamo glasovanje po delih, dveh delih. To je zahteva poročevalec gospod Jakovčič and distribute it to, to all the, the Vsi ste dobili njegovo sporočilo. Ste dobili to njegovo zahtevo po glasovanju po delih? Se s tem strinjate? Prav. Prvi del. Za. Proti. Vzdržani. Bomo to preverili elektronsko prvi del predloga spremembe 240. Preverjamo elektronsko, lahko glasujete. Konec glasovanja. Sprejeto. Drugi del predloga spremembe 240 do je za, proti uzdržani. Mislim, da je to zavrnjeno. Predlog smo imeli 241, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 242, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 36 za, proti, vzdržani, sprejeto. 247 za, proti, vzdržani, sprejeto. 248 za, proti, vzdržani, sprejeto. 249 za, proti, vzdržani, sprejeto zavrnjeno. 950. Za, proti, vzdržani, sprejeto. 251 za, proti, vzdržani, sprejeto. 252 za, proti, vzdržani, sprejeto. 253 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto. 254 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 37 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 263 za, proti, vzdržani, sprejeto. 265 za, proti, vzdržani, sprejeto. 266 za, proti, vzdržani, sprejeto. 267 za, proti, vzdržani, sprejeto. 268 za, proti, vzdržani, sprejeto. Uvodne izjave. Pražnjembe ena. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 2. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 3. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 4. Za, proti, vzdržani, sprejeto. in vi dve za, proti, vzdržani, zavrnjeno. In vi tri za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe pet za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis ena za, proti, vzdržani, sprejeto kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 12 za, proti, vzdržani, bomo to preverili elektronsko. Prosim, glasujete o predlogu spremembe 12. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog spremembe 13. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 15. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 16. Za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 17. Za, proti, vzdržani, sprejeto proti, vzdržanje, zavrnjeno. Kompromis 3 za, proti, vzdržanje, sprejeto. Peh C za, proti, vzdržanje. To bomo preverili elektronsko uspeh C. Prosim, glasujte elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Peh D. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Peh F. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Peh H. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno proti, vzdržani, zavrnjeno. Peh I za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Peh J za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Peh K za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Peh L za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Peh M za, proti, vzdržani, zavrnjeno zavrnjeno. Sedaj pa končno glasovanje o poročilu. Glasujemo elektronsko. Glasujte. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitamo, gospod Jakovčič. Hvala vsem. Eh, še nekaj sporočil bi vam želela predati. Preden zaključimo sejo, naj vas opozorim na to, da ste dobili povzetek sklepa, sklepa koordinatorjev iz eh, sestanka danes zjutraj. Ali lahko te sklepe eh, potrdimo? Da, hvala. Ima kdo kaj pod točko razno? Ne. Naslednja seja bo potekala 15. oktober od 9. ure zjutraj. Zahvaljujem se tolmačem. Hvala za dobro upravljeno delo. Seja je zaključena. Yeah.